osrednjo točko na dnevnem redu in sicer izjava sveta in komisije o Iranu. In v zvezi s tem dajemo besedo v imenu sveta gospodu Karlu Biltu. Izvolite. Well, uh, Spoštovani gospod predsednik, gospa komisarka, poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da danes prvič nagovarjam Evropski parlament Predvidevam, da bom veliko krat prišel sem v šestih mesecih, ko bom govoril o številnih stvarih. O čem pa govorimo danes? Danes govorimo o Iranu. Preden se posvetim vsebinskim vidikom, bom najprej izrazil sočutje tej državi, kar je prišlo do strmoglavljanja potniškega letala. Res obžalujemo, da so mnogi ljudje izgubili življenje in še enkrat izražamo vse sočutje in sožalje. Kar pa zadeva Iran, lahko povemo, da je to pomembna točka na dnevnem redu švedskega predsedstva. To je povezano zaradi, tem, zaradi predsedniških eh, volitev in rezultatov. In eh, zdi se, da so nekateri indici, da je prišlo do eh, težav in potem je prišlo tudi do nemirov. Prijetno se vsi zavedamo, da je Evropska unija tukaj bila zelo načelna in da je jasno spregovorila in komentirala te dogodke. Velikokrat smo ponovili, da volilna vprašanja so vprašanja, ki jih morajo iranske oblasti res razčistiti in preiskati. Poleg tega smo bili zelo jasni, kot smo se odzvali, ko smo videli, kaj se dogaja na iranskih ulicah. Zato smo obsodili obračun, uporabo nasilja in eh, temu smo bili priča. To je bilo naperjeno eh, proti tistim, ki so mirno demonstrirali, to je bilo naperjeno tudi proti predstavnikom eh, tiska in novinarjem. In to ni samo v neskladju z normami, ki jih zagovarjamo, ampak jasno je, da je to tudi nasprotju z željami svobode, demokracije, kar zagovarjajo tudi mnogi Irančani. V tej luči pa želim povdariti, da bomo še naprej vodili našo načelno politiko. Želimo si druge, drugačne in boljše odnose z iransko državo. To je nacija, ki lahko bistveno prispeva k razvoju svoje regije, pa tudi globalnega sveta. Upamo, da v bližnji prihodnosti bo do tega prišlo in da bomo res postavili te odnose na novo boljšo raven. Ob koncu pa naj še opomnim na eno stvar in eh, s tem se ukvarjamo že kar nekaj časa. Gre za to, da iranske oblasti so zadržale eh, številne ljudi, številne pripadnike, ki so del evropske misije in so naši državljani. Zato smo v stikih eh, z iranskimi oblastmi, zato smo sprožili to vprašanje določene obtožbe mislimo, da niso utemeljene in zato vam zagotavljam, da bomo še naprej v stiku z iranskimi oblastmi in da bomo tukaj storili vse, kar je možno, dokler se zadeva ne reši na zadovoljiv način. Drugače povedano, upamo, da bodo te osebe tudi izpustili. Grazie, Hvala, gospod Bild. Sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Ashton. Pet minut imate na voljo. Seveda, določeno prožnost imamo na voljo. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. To je prva priložnost, uh, da lahko čestitam tistim, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament. V imenu Evropske komisije lahko povem, da se že veselimo konstruktivnega sodelovanja. Jasno je, da imamo pomembne mednarodne izzive, ki jih eh, moramo premustiti. Teme, ki jih danes obravnavamo, so nedvomno zelo pomembne. Moja kolegica, gospa Ferrero Waldner, je na službeni poti in zato bom spregovorila v njenem imenu. In veliko čast mi je, da bom to lahko storila. Evropski parlament ima zelo pomembno vlogo, saj eh, nadaljuje in eh, nadgrajuje odnose, ki jih ima Evropska unija za Islamsko republiko Iran. Delegacija Iran, Evropska unija. To so obiski, ki so do sedaj že igrali zelo pomembno vlogo, saj so prispevali k boljšemu razumevanju. Evropski parlament pa je vzpostavil kar nekaj instrumentov in to je pomena podlaga za naše delovanje v tej državi. Kot Evropska komisija upamo, da bomo dobro koristili te instrumente v prihajajočih letih. Današnja razprava pa poteka zaradi rezultatov predsedniških volitev v Iranu in dogodkov potem. Predsedstvo je že reklo, da evolucija iranske politike je predvsem politika, ki jo morajo rešiti iranski državljani. Jasno pa je, da ima ta država velik globi pomen in seveda moramo to temeljito spremljati. Kar zdaj pa Evropsko unijo, bili smo zelo jasni, povedali smo, kaj je naše stališče po iranskih predsedniških volitvah. Bili smo enotni, bili smo soglasni. Rekli smo, da seveda spoštujemo iransko suverenost, ampak podarili smo tudi, da smo zelo zaskrbljeni, ker je prišlo do nasilja po volitvah. Vedno se oglasimo, ko se ogroži, ogrozi človeško življenje v katerikoli državi. Iranske oblasti so rekle, da se umešavamo v te dogodke, ampak mislim, da te obtožbe niso utemeljene. Vendar pa zatiranje miroljubnih eh, demonstracij, potem samoljubna pridržanja in tudi mediji in njihovo cenzuriranje, vse to so teme, ki pravzaprav ne sodijo samo v notranjo politiko posamezne države. Razmere so negotove, ampak Evropska komisija vseeno meni, da moramo še naprej ohranjati dialog s to državo. To je veljalo pred volitvami in seveda to velja tudi danes po volitvah. Evropska unija in Iran imata številne skupne pereče interese. Borimo se proti boju s, trgu, s drogami in seveda podpiramo tudi begunce. Lahko povem, da moramo tukaj še naprej sodelovati in upam, da se s tem strinja tudi Iran. Evropska komisija pa bo še naprej uporabljala instrumente Evropske unije in upam, da bomo tukaj konstruktivni, da bomo lahko sodelovali, lahko izboljšamo medsebojno razumevanje in še naprej bomo konstruktivno sodelovali, kar imamo izmenjave v programu Erasmus Mundus. Prepričani smo tudi, da Evropska unija mora še naprej ohranjati komunikacijske stike z Iranom. Poleg tega moramo Iran upeti v to sodelovanje, kjerkoli bo to možno. Pripravljeni smo, preudarni bomo in nadgradili bomo to sodelovanje tudi v prihodnosti. Seveda imamo določena nesoglasja z iransko vlado in nekatera nesoglasja so res resna. Pozivamo iransko vlado, da se nam pridruži, ko iščemo rešitve, ko bomo skupaj poiskali rešitve na podlagi dialoga. Govoriti se moramo o izzivih, ampak tukaj potrebujemo medsebojno spoštovanje. Samo tako bomo lahko te izzive tudi premostili. Evropa ni nikoli zapirala vrata in še vedno smo odprti. Ostajamo odprti za dialog. In ob koncu pridružujem se predsedstvu, ki je izrazilo sožalje iranskim družinam in tudi armijskim družinam zaradi strmoglavljenega potniškega letala danes. Grazie, signora komisar. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa imamo čas za razpravo in dajemo besedo gospodu Sarju Zvolskiju za dve minuti. Imeli smo izredno zasedanje odhajajočega odbora za zunanje zadeve. Sestali eh, smo se v sredo. Zakaj? Ker nismo imeli še dovolj časa, da bi sklicali nov odbor. Vsi pravzaprav zelo dobro poznamo vsa dejstva, zato se v to ne bom spuščal. Evropska unija mora poudarjati svojo dolžnost, univerzalnost človeških pravic bistvenega pomena. Pravzaprav moramo slediti tem kršitvam in moramo obsoditi brutalnost in nasilje v Iranu. Kot odbor za zunanje zadeve, kot delegacija z Iranom smo se prejšnji teden sestali s predstavniki iranske civilne družbe. Nam se zdi, da je ta vidik bistvenega pomena pravzaprav poudarjamo pristope, izzive in tudi izjave sveta komisije do tega trenutka. Ampak mislim, da moramo veleposlanike v Teheranu pozvati, da zagovarjajo zagovornike človekovih pravic in da se borimo proti mučenju. Evropska komisija, tudi vam moram podariti eno sporočilo. Uporabiti moramo instrumente, tako da krepimo civilno družbo v Iranu. Ne samo, da imamo instrument za demokracijo in človekove pravice, ampak da se ponovno vključimo v dialog s civilno družbo. Recimo, da se borimo proti trgovanju z drogami, da pomagamo akademikom, da recimo novinarji ali pa študenti pridajo v Evropo. V Evropo. Pravzaprav te stike moramo ohranjevati in eh, svoboda izražanja je bistvenega pomena. Seveda pritisk eh, na tiste, ki kršijo človekove pravice, ampak izolacija nikakor ne, čeprav je ta dialog res težaven. Seveda smo sedaj v zelo težkem obdobju, tudi ključno jedrsko vprašanje je sedaj nekje v ozadju. Ampak vprašanje je, kako naprej kar zadeva sankcije, seveda to je možno, o tem moramo razmisliti. Ampak mislim, da mora Evropska unija poiskati drugo rešitev, da mora vključiti Iran v ta dialog. Pa zaprav potrebujemo na nek način novo zaupanje, potrebujemo nov diplomatičen proces in to je danes res prečo vprašanje. Podpiramo svet in komisijo v vseh prizadevanjih. Kot Evropski parlament pa moramo nadaljevati ta prizadevanja, pravzaprav moramo krepiti to parlamentarno demokracijo in dialog. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Sarjozvolski, ki je govoril v imenu Evropske ljudske stranke, medtem ko sedaj dajemo besedo predstavnici, predstavniku skupine ALDE. No Najlepša hvala. Ne glede na to, kaj si mislimo glede izida predsedniških volitev, je jasno, da so številne na desetine ali na stotine ljudi ubili oziroma da so bili izpostavljeni nasilju. Gre za tisoče ljudi, za katere se zdi, da so jih pridržali in da so sedaj politični zaporniki. Zato Evropski parlament se ne sme obotavljati in mora zelo jasno obsoditi zlorabo človekovih pravic. Ravno tako eh, moramo pravzaprav obsoditi tiste, ki ovirajo delo novinarjev po volitvah. In gospod eh, Sarjuš Volski je rekel, kar je podaril tudi odbor za zunanje zadeve prejšnji teden. Namreč rekli ste, da moramo delovati in da je morda najboljša možna pot, da se spremljajo te volitve in mislim, da mi kot Evropska unija smo veliko prispevali k tem misijam. In Evropska komisija pravzaprav ni zaupala dovolj, ni vedela, ali bo lahko dobro in neodvisno opravila svoje delo. Zato lahko povem, da pravzaprav nimamo zaupanja, ne vemo, kaj je z volitvami in dvomimo v rezultat. Seveda smo polni sočutja do tistih, ki so sedaj v zaporih, katerih pravice so bile kršene. Ampak mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, kaj bo z Irancem, ki je bil zaposlen v britanskem veleposlaništvu in je sedaj pridržan. Ampak eh, ni osnove za to pridržanje in zato izražamo tudi sočutje francoskemu študentu, tudi njega so pridržale iranske oblasti. Zato čestitamo švedskemu predsedstvu, ki je pravzaprav vztrajal pri svoji politiki in tukaj smo bili res usklajeni kot Evropska unija. Upam, da bomo to politiko tudi nadaljevali. Nekoliko me je tudi uh, sram, ker uh, BNP je v petek rekel, da moramo tukaj imeti nekatere eh, druge alternativne ukrepe. Govorilo se je o kemoterapiji, ampak mi moramo biti tukaj zelo kritični in temu se pravzaprav moramo zaprstaviti. Hvala, gospod Hovit. Sedaj pa res dajemo besedo v imenu skupine liberalcev in demokratov, gospe Neitz. Ojte, Brek. Voorzitter, raadsvoorzitter, collega's. Iran... Gospod predsednik, gospod predstavnik sveta, Iran je zelo velika država, katerega prebivalstvo je večinoma mlado. To je država, ki pa ima že zelo dolgo kulturo in zgodovino, tudi zelo razgibano in sedaj je Iran nek neuralgični center sveta. In zato ne moremo biti indiferentni ob tem, kar se v Iranu dogaja. Evropska unija gotovo ni pristaš eh, neke prisilne zamenjave režima, vendar pa morajo vsi narodi sveta in tudi mm, evropski narodi ter iranski narod imeti pravico, da sami izvolijo svoje voditelje na tak ali drugačen način, če niso več zadovoljni s prejšnjim predstavnikom. In eh, sedanji režim po zadnjih volitvah v Iranu ni odraz nekega pravičnega demokratičnega režima in pravičnih volitev. Tako v Iranu velike skupine prebivalstva ne sprejemajo uradnih rezultatov rešitev in so se podale na ulice, da proti njim protestirajo. Zato s svojimi manifestacijami še nadaljujejo, glede na to, da se vlada ni na nje odzvala. Manifestacije so vse bolj nasilne in še kar naprej trajajo. Zato pozivamo iransko vlado naj s tem neha in naj tudi osvobodi vse zapornike, med njimi tudi tuje novinarje ter sodelavce medvladnih organizacij pa tudi iranske sodelavce na evropskih eh, veleposlaništvih. Ta situacija se mora nehati. Režim, ki se tako zoprstavi svojemu lastnemu prebivalstvu, svojim mladim ljudem, izgubi na tak način vso svojo legitimnost in to ne le v svoji državi, ampak tudi na mednarodnem prizorišču. Te dramatične razmere so se zgodile celo v trenutku, ko je predsednik Združenih držav Amerike pokazal svojo pripravljenost za ponovno vzpostavitev dialoga z Iranom. In Iran je tako zamudil svojo zgodovinsko priložnost, da bi spet pridobil mesto na mednarodnem prizorišču, ki bi bilo v skladu z njegovo kulturo in zgodovino. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospod Kon Bendit kot predsedujoči skupine zelenih in eh, Svobodne Evropske zveze. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, kadar se želi narod osvoboditi, ga moramo le občudovati in mu izkazati svojo solidarnost. Takšen je primer iranskega naroda. Res je, da so te volitve bile izkrivljene že v samem začetku, ampak Kljub temu je iranski narod našel način, da izrazi svojo voljo po svobodi in demokraciji. In res je, da mm, se vsi strinjamo s tem, da je treba nadaljevati z dialogom s to teroristično oblastjo v Iranu. Ampak ne moremo imeti samo tega na dnevnem redu in nič več. To, kar se dogaja v Teheranu, je nedopustno. Nasilje je na dnevnem redu in ne gre samo za nasilje nad državljani Združenega kraljestva, ampak tudi nad državljani Irana, ki so stalno žrtve mučenja v iranskih zaporih. Morajo imeti zagotovljene svoje človekove pravice. In res je težko zagotoviti to ravnotežje med interesi iranskega naroda in med našimi interesi. Te stvari so zapletene, vendar pa moramo poudariti, da smo vse čas, vsak dan na strani iranskega naroda. In zato prosim komisijo, prosim svet, naj analizira udeležbo in odgovornost Nokije pri tem zatiranju iranskega naroda ter pri eh, širjenju jedrskega orožja v iranski državi. Ni mogoče, da velike evropske družbe sodelujejo pri tem zatiranju svobode iranskega naroda. Hvala. Hvala lepa, gospod Kon Bendit. Sedaj pa dobi besedo gospod Stevenson, ki predstavlja skupino konservativcev in reformistov. Minuto in pol imate na voljo. President, President, we... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Govorimo o nedavnih nemirih v Iranu, ampak ali se zavedamo, kaj je s 15 študentskimi voditelji, ki so jih aretirali, so bili tudi tisti, ki so jih obesili? To so naredile iranske oblasti. 200 ljudi so ubili na iranskih ulicah. Tudi Neda, ki je postala mednarodna heroina oziroma eh, simbol iranske brutalnosti. To je fašističen režim, ki to izvaja. In eh, še naprej uživamo, še naprej pravimo da smo najpomembnejša trgovinska partnerica Irana, ampak eh, sprašujem se, ali se nam zdi, da je denar bolj pomemben kot človeško življenje, zakaj ne razglasimo bolj stroge sankcije z opar Irana, zakaj kot Evropski parlament eh, ne ukinimo delegacije Evropska unija Iran. Lahko povem, da v zadnjih petih letih eh, ta delegacija je pravzaprav samo se uklanjala tej veleposlaniški poziciji v Bruslju. Tako da moramo to delegacijo odpraviti in bodimo neizprosni, ker zdiva politiko, ker samo oni razumejo takšen neizprosen jezik. Hvala, gospod Stevenson. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šolcu iz skupine GUE. Minuto imate na voljo herr präsident frau kommissarin hvala gospod predsednik gospa komisarka gospod minister kolegice in kolegi politična skupina gue ngl je res zaskrbljena zaradi nedavnih dogodkov v iranu tudi mi seveda obsojamo to brutalnost iranskega režima res nas eh, skrbi kar zadeva usodo številnih eh, priprti ljudi zahtevamo njihovo takojšnjo izpustitev in upam da bo tukaj evropski parlament bil soglasen Potem pa, kar zadeva medije, tudi oni imajo res velike težave in gre za to, da se iransko ljudstvo instrumentalizira. In nedavni dogodki kažejo, da pravzaprav imamo velike težave, tudi kar zdeva jedrski program. Mi pravzaprav zavračamo to strategijo in ravno zato pozdravljamo zelo jasne besede gospoda Obame, ki pravi, da se tukaj pravzaprav Izrael nima kaj utikati v to področje. In tukaj moramo biti zelo neizprosni, ker ne nazadnje Iran je suverena država in tudi iransko ljudstvo se mora samostojno odločiti odločiti, kaj si eh, želi, kaj mora narediti njihova vlada in tudi oni morajo izraziti to voljo po spremembi, če ne bodo te reforme šle naprej. Grazie, onorevole Scholz. Hvala, gospod Scholz. Besedo dobi sedaj gospod Provera iz skupine Evropa Svobode in demokracije, ki ima na voljo minuto in pol. Hvala, predsedujoči, in čestitke z vašo izvolitev. Zatiranje državljanov, ki oporekajo rezultatom volitev, cenzura informacijskih virov, preganjanje opozicije, vse to potrjuje, da v Iranu demokracije ni. Situacija je podobna tudi v drugih državah sveta, naprimer na Kitajskem, ampak v Iranu je razlogov za zaskrbljenost še več. Prvič, hegemonistične ambicije, ki se kažejo z utikavanjem v bližnje države, naprimer v regiji Basora v Iraku ter v Libanon s podporo Hezbolahu. Drugič, močan vpliv, ki ga verski ekstremizem izvaja nad politično oblastjo Islamske republike. Pred nekaj urami je bil nek iranski pevec obsojen na pet let zapora, zato ker. Uh, krši viro in med 12 sunitov je bilo pa obsojenih na smrt. Predsednik Ahmadinejad je že večkrat povedal, da je uničenje izraelske države prednostni cilj njegove politike. Zastrašujoče je tudi to, kako zelo si Iran želi razviti svoj jedrski program in to izven vsakega mednarodnega nadzora. Če upoštevamo, da je Iran eden izmed največjih proizvajalcev plina in nafte, se zdi, da je njegov glavni cilj razvoj jedrskega orožja, s tem pa tudi moč za izsiljevanje držav v regiji ter v celotni mednarodni skupnosti. In zato je dejansko treba doseči nek rav, neko ravnotežje med tem nasprotovanjem režimu ajatolahov ter podporo zmirni in reformistični komponenti eh, iranske politike. Eh, V ta namen bi morda lahko uporabili finančne vire Evropskega inštrumenta za demokracijo in človekove pravice ter tako ponudili podporo vsem žrtvam trenutnega zatiranja. Vendar pa nobeno politično posredovanje ne bo moglo biti učinkovito, če ne bomo vse evropske države pri tem enotne. Hvala. Hvala, gospod Provera. Samo naj nakratko povem, da lepo prosim, da ne presegate časa, ki vam je dodeljen. In če imate na voljo minuto in pol, res ne morete tega časa preseči za cele pol minute. Danes smo nekoliko bolj prožni, ampak opozarjam vas, da se to ne sme dogajati. Vse vidite, zelo prijazen sem, ko to pravim. Sedaj pa dobi besedo gospa Kristina Morvaj iz skupine neodvisnih poslancev. Dve minuti, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Kot zagovornica človekovih pravic, kot odvetnica, ki ima več kot 20 let mednarodnih izkušenj, bi rada Evropski parlament zaprosila, da če naj bo legitimen, če naj bo kredibilen, če bi res nadziral človekove pravice v državah tretjega sveta in v neevropskih državah, potem vas res prosim, da bolj temeljito pogledate, kaj se pravzaprav dogaja na področju demokracije, človekovih pravic znotraj Evropske unije. V mislih imam predvsem mojo državo, Mačarsko. Naj vam povem nekaj dejstev. 23. oktobra leta 2006 smo bili priča obsežnim demonstracijam. Mislim, da je bilo 100 tisoč ljudi. Počastili so spomin na revolucijo iz leta 1956. To je organizirala Fides, največja opozicijska stranka in tudi oni so v politični skupini EPP zmagali so letos na naših volitvah na Mačarskem. Tukaj je bilo veliko uh, družin, starejših uh, in lahko povem, da je brutalna mačarska. Policija napadla to množico, uporabili so souzivac, eh, bilo je veliko policistov na konjih, veliko je bilo poškodovanih, na stotine ljudi je utrpelo zelo težke poškodbe. Na stotine ljudi so nezakonito pridržali, mučili so jih v zaporih. Od tega dogodka tri leta je veljalo, da ko smo bili priča 216 demonstrantom, ki smo jih še enkrat ponavljam, brutalno obravnavali strani policije in lahko povem, da vsakič, ko je prišlo do protesta zoper vlade, to se ni dogajalo v Iranu, na Kitajskem ali v Hondurasu, ampak se je to dogajalo na Mačarskem, ki je članica Evropske unije. Zato vas še enkrat prosim, da se združimo, da dosežemo soglasje, ne glede na to, kateri politični skupini pripadamo. Torej, zavedati moramo, kaj se je zgodilo, kdo je odgovoren. Zagotovimo, da se na nek način da nekakšna reparacija ali odškodnina žrtvam in naredimo konec množičnemu kršenju človekovih pravic znotraj Evropske unije, da bomo kredibilni, da bomo legitimni pomembni in da bomo res preverjali, kaj se dogaja, ne pa, da samo kritiziramo Iran in eh, druge države, ki niso v Evropski uniji. Najlepša hvala. Grazie, hvala, gospa Moravaj. Sedaj pa dobi besedo gospod Miljan Mon. Dve minuti imate na voljo. Gospe in gospodje, jaz pa bom govoril o Iranu in najprej želim tudi sam izreči svoje sožalje za žrtve letalske nesreče danes dopoledne. In marsikaj bi lahko še povedal v zvezi s svojimi idejami o volitvah, ki so potekale v Iranu in ki so omogočili gospodu Ahmadinejadu, da ostane na oblasti in ki pri tem zatira eh, manifestante in sproža nered v svoji državi. Torej, res je, da je, se je iranski režim precej skvaril s tem, kar se dogaja in to znotraj svoje države in tudi v podobi, ki jo kaže na vzven. Uh, in to gotovo vpliva tudi na stabilnost tega režima. Hkrati pa narašča tudi nezadovoljstvo prebivalstva. Ob tem se tudi višajo cene nafte in vse to gotovo ne izboljšuje situacije. Evropska unija mora biti enotna pri svojem stališču in mora še naprej obsojati to, kar se dogaja v Iranu. Naše stališče mora zagovarjati človekove pravice in e, moramo zagovarjati civilno družbo in še zlasti na vseh tistih področjih, kjer se zahteva demokratični pluralizem in spoštovanje človekovih pravic. V zvezi z Iranom Ravno tako ne, mo, ne smemo pozabiti na grožnjo, ki jo predstavlja njegov jedrski program v svoji regiji in tudi v mednarodni skupnosti, glede na to, da se niso zoprestavili širjenju jedrskega orožja. In to gotovo mora biti ena izmed prednostnih nalog švedskega predsedstva. V naša prizadevanja je treba vključiti tudi Rusijo in Kitajsko, ki sta stalni članici varnostnega cveta. In zato je treba skupaj nastopiti proti tej grožnji. Pri tem mora biti mednarodna skupnost enotna in odločna. In naj zato povdarim to, kar je bilo v tem smislu rečeno tudi prejšnji teden na vrhu G8. Gospe in gospodje, pri tem, kar se dogaja v Iranu, se jasno kaže, kakšen ekstremizem. Eh, vodi trenutno iransko vlado in tega ne moremo dopustiti v državi, ki želi imeti v rokah tudi jedrsko orožje. Hvala lepa, gospod Miljan Mon. Sedaj pa dobi besedo gospod Muniz de Urkisa. Dve minuti, izvolite. Gospa Muniz de Urkisa. Hvala, gospod predsednik, gospod predstavnik sveta in gospa komisarka. Želela sem na tej plenarnem zasedanju povedati, da sem zadovoljna, da se to dogajanje v Iranu ni sprožilo zaradi medijskega pritiska iranskih oblasti, tako kot smo bili temu priča tudi na kitajskem in drugod. To so pač dogodki, ki so se pojavili na prvih straneh časopisov. E, kljub temu pa ne sme biti ta medijska pozornost, ki je obrnjena na Iran tista, ki vodi delovanje naše ustanove. Naše delovanje mora biti koherentno naši ulogi, ki jo imamo na področju evropske zunanje politike in človekovih pravic, kar pomeni, da moramo nadzirati situacijo z vsemi inštrumenti, ki jih ima Evropska unija za to na voljo. In zato ne moremo ločeno obravnavati dialoga o jedrskem orožju ter dialoga o politiki na področju človekovih pravic. Ta dialog, strukturiran dialog o človekovih pravicah, se je prenehal že leta 2004 in nimamo sedaj na voljo nobene demokratične klauzule, nimamo virov za to, da bi lahko poslali naše opozovalce eh, v to deželo. In zato se moramo zauzeti, da bo Evropski parlament in Evropska unija bolj učinkovit pri svojem delovanju in da bomo bolj učinkovito uporabljali inštrumente, ki jih imamo na voljo. V sedanji situaciji so vsi stiki z iranskim režimom in vlado prekinjeni. Mi moramo povedati, da res ne podpiramo, da obsojamo trenutni iranski režim in da se zauzemamo za spoštovanje človekovih pravic ter za boj proti revščini v svetu. Zato pa potrebujemo dialog, pogajanja, iskanje skupnih interesov, diplomacijo ter neko alijanso, zvezo civilizacij, zato da bomo lahko svoje cilje dosegli. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Rozbah. Minuto imate na voljo. Hvala lepa. Tukaj smo že pogosto razpravljali o kršitvah človekovih pravic, ki jih izvajajo v Iranu in zopet to počnemo. Mislim, da je sedaj čas, da sprejmemo oprijemljive ukrepe. Kajti tukaj govorimo o ljudeh, ki hrepenijo po svobodi. Podali so se na ulice in poskušali so pokazati odgovornost, sedaj pa jih režim zatira, to je režim, ki nima mesta v 21. stoletju. Pogledati se moramo ulogo Evropske varnostnega sveta Združenih narodov in poskrbeti moramo za to, da bodo krivci odgovarjali za svoja dejanja. Gospoda Ahmedine Džada je treba postaviti pred mednarodno sodišče. Mednarodno je treba nadzirati svobodo. Ne moremo imeti delegacijo v Iran, ki je na zadnjem sestanku postala orodje za iranski režim tukaj v parlamentu. Ne sodelujemo z diktatorstvi. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Besedo dobi sedaj gospod Griffin, dve minuti. President. Gospod predsedujoči, služil sem kot spremljevalec v slavnosti za res, revolucijo leta 1966, sedaj pa mislim, da ni prav, da govorimo proti tistim v Iranu, ignoriramo pa človekove pravice tukaj. Tukaj so nekateri člani, ki so hipokritični in obsojajo Iran za uporabo nasilja v volitvah, medtem pa je David Cameron sponzor organizacije UAF, to je organizacija kriminalcev, ki redno uporablja nasilje proti nacionalističnim disidentom v Britaniji. Enako velja za pet toricev in laboristov, ki podpirajo uporabo denarja britanskih davkoplačevalcev za uporabo milicije, ki napadajo nasprotnike z opekami in kladivi. Ampak glavna stvar je naslednja. Ne glede na to, kako dobro misleče in upravičene kritike tukaj slišimo, te kritike bodo izkoristili kot vojno propagando. Določeni ljudje, ki imajo interese, da bi napadli to državo. Neokonzervativci, naftne družbe, gradvene družbe in predstavniki Saudske Arabije. Vsi želijo, da bi suverena država Iran propadla s, na podlagi vojne. Niti liberalci ne smejo pasti v past laži. Tudi človekove pravice sedaj tukaj uporabljamo. Naj ne bo glas te hiše dodaten glas za tretji nezakonit napad na islamski svet. Če pa že ne pustite vojne, da bi jo upravičili s hipokritično retoriko. 18-letni fantje so v tej vojni in umirajo. Namesto tega pošljite svoje sinove, da se bodo uračali v krstah ali brez rok, nog ali zdravega uma. Hvala. Hvala. Sedaj pa Dobi besedo gospod Kačmarek. Dve minuti. Imam veš. Hvala, gospod komisar, dragi kolegi. Smrt nedolžnih ljudi je vedno tragična. Če pa umirajo ljudje, ki zagovarjajo vrednote, ki jih zagovarjamo tudi mi, in to sta svoboda in pravičnost, potem pa morda tudi ne smemo reči, da je njihovo trpljenje zaston. Iranska oblast nam sedaj jasno kaže, kakšna je. To je režim, ki ima zelo nizke standarde v primerjavi se standardi, ki veljajo drugot v svetu. To je režim, ki temelji na prelivanju krvi in tega ne moremo sprijeti. Kaj lahko torej storimo? lahko napredujemo tako, da podpremo predloge, ki so že bili pripravljeni. Sicer najprej moramo vplivati na Iran, zato da ne bodo več nasilni do ljudi, ki imajo različno mnenje od režima. V številnih državah, kakršen je Iran, bi morala mednarodna skupnost bdeti nad spoštovanjem človekovih pravic. Ravno tako bi morali v teh državah izpeljati svobodne volitve, pri katerih bi lahko sodelovali vsi, ki bi to želeli, ne samo tisti, ki jim je to dovoljeno. Ne more se dopustiti volitev z omejenim številom udeležencev hkrati pa je treba take volitve nadzirati. Nadzirati jih morajo zunanji, neodvisni opazovalci, sicer tak volitve nimajo nobenega smisla. Poleg tega morajo volitve potekati na miren način in e, zato moramo podpirati vse tiste Irance, ki želijo, da bi se stvari v Iranu spremenile, ki želijo, da bi volitve potekale na miren in pravičen način. Voditelj iranske opozicije je že napovedal, da ta režim prihaja do svojega konca in dejansko upamo, da ima prav. Predsednik, medtem ko se gospod Mauro pripravlja, dobi besedo. Po gospodu Mauro bo imel besedo še gospod Kelam. Gospod Mauro, eh, zahvaljujem se švedskemu predsedstvu za predstavitev svojega programa pred našo razpravo ki je dokazal, kakšna je odgovornost, ki jo bomo morali prevzeti. Želim pa pri tem povedati še nekaj, kar izhaja iz tega, da sem tako kot številni drugi na ekranih videl, kakšne množice so se podale na manifestacije v zadnjih dneh. Torej, <laughs> če je Iran res demokracija, v kateri fundamentalizem za izgovor uporablja ime Boga, pa po drugi strani ljudje na ulicah ravno tako vplijajo, Bog je velik. Ampak v čem je razlika? Razlika je v pogledih, razlika je v volji, ki jo vsi ti ljudje izražajo, ki pravijo, da ne želijo nasilja, da želijo pravico in svobodo, da želijo soodločati o usodi eh, svojega ljudstva. Vse to torej ni zamrlo v Iranu. 30 let sistematičnega uničevanja vsega človeškega in teokracije ni bilo dovolj, da bi izbrisali v srcih ljudi to, kar si ljudje najbolj želijo. In temu moramo biti zvesti. Zvesti moramo biti tem stvarem, tej ljubezni do svobode. In na tem moramo graditi našo odgovornost. Namreč to, da pozivamo evropske ustanove naj bodo odločne, naj jasno povedo svoje mnenje, to ni samo poziv po nekem popovdarjanju neke geopolitične eh, pripadnosti in stališča. Gre za to, da moramo vsi pokazati svoje strinjanje z ljubeznijo do svobode, ki jo izražajo vsi tisti, ki so šli na ulice v zadnjih dneh. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospod Kelam. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik. V Iranu so se zgodile pomembne spremembe. Naši prvi sklepi bi morali biti, da Iran ni enak in nikoli več ne bo enak. Milijoni Irancev so zavrnili klerikalne vodje, pokazali so neverjetno, neverjeten pogum, ko so se oprli. Vprašanje torej ni, da ali je prišlo do goljufi pri volitvah. Tokrat so goljufije pri volitvah vodile do protestov. Teh protestov niti strokovnjaki zunaj Irana niso mogli predvideti. To me spominja na stanje pred 20 leti v vzhodni Evropi. Zahodne vlade so se pripravljale na dolgotrajno prilagajanje in soobstoj s sovjetskim sistemom. Nenadoma pa so se milijoni talcev komunističnega režima aktivirali, postavili so se po robu sistemu in ga podrli. Zato je treba vedeti, da Evropski pristop do Irana ne more ostati enak. Poglejmo si samo redne goljufije na volitvah. Ocenjuje se, da je v 30 letih diktatorstva v zapor bilo slačenih več kot 5 milijonov ljudi. 2000, 200 tisoč jih je bilo mučenih do smrti in 200 ubitih. Vlade EU so predolgo čakale na obsodbo tega režima. Režim mora prevzeti odgovornost za svoje vedenje. Če res želimo zaščititi pravice iranskih državljanov, potem moramo biti pripravljeni, da diktatorjem povzročimo resnično bolečino. Kaj to pomeni? Naprimer, prepovedali, prepovedati bi morali naprimer, možnost potovanja tem vodjem v EU sprožiti bi morali sankcije in določiti, da lahko svobodne volitve potekajo samo v okviru nadzora Združenih narodov. Hvala. Hvala, gospod Kelam. Sedaj pa dajem besedo za minuto gospe Kolavski. Izvolite. Mm, Madame, komisar, kolegi. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Situacija v Iranu je vedno slabša in prospekt demokracije predstavlja nevarno za celotno regijo. Izraziti moramo svoje pomislike, ampak deklaracije ne morejo biti samo simbolične in prazne. Nekateri evropski vodje že govorijo o novih sankcijah, ki jih je treba uveljaviti v zvezi z Iranom. Ampak sedaj je treba razpravljati o spodbujanju demokracije na osnovni ravni v tej državi sama sem poljakinja in v vzhodni Evropi vemo, kako pomembni so ti ukrepi za vzpostavitev demokracije. Spodbujati je treba gospodarsko in politično stanje v Evropi, ampak prejšnje izkušnje EU pri spodbujanju demokracije v Severni Afriki, Bližnjem vzhodu in vzhodni Evropi, to je treba pregledati in ponovno oceniti, zato da vidimo, kaj je treba storiti v Iranu, kaj lahko storimo v Iranu in kaj je učinkovito, učinkovito glede na dane okoliščine v tej državi. Opomniti vas želim tudi na naslednje. Če želi biti EU kredibilna, potem mora sprejeti tudi določene ukrepe v Moldaviji. Kmalo se bomo soočali z novim preizkušom. 29. julija so tam namreč volitve. EU mora storiti vse, kar lahko, da zagotovi proste in svobodne demokratične volitve v tej državi. Ni dovolj, da samo govorimo o podpori demokraciji, ampak moramo v Evropskem parlamentu in evropskih institucijah biti bolj aktivni v tem smislu. Hvala. Ripeto, questa sera abbiamo fatto delle eccezioni che non potranno essere. No, danes, kot vidite, smo dopustili kar nekaj izjem česar ne bomo mogli v prihodnosti ponavljati, saj smo dopustili 35 sekundno podaljšanje glede na dovoljeno minuto za govor. Sedaj dobi besedo gospod Sonik. Naj še enkrat spomnim, 60 sekund imate na voljo. Gospod predsedujoči. Jasno je da si moramo ogledati volivni postopek v Iranu, ampak začeti moramo z deklaracijo za iranske oblasti, da ustavijo z nasiljem in da naprosto spustijo novinarje, dizidente in protestnike, pa tudi državljane drugih držav, ki jih krivijo za stanje v Iranu. spoštovati moramo suverenost Irana, obenem pa moramo Iran tudi opomniti, da morajo spoštovati nacionalno in mednarodno konvencijo o političnih in človekovih pravicah. Bojim se tudi, da bo Iran izkoristil jedrske zmogljivosti, ki jih ima, za uporabe, ki niso samo civilne narave. Poskrbeti moramo, da se to ne zgodi. Hvala. Besedo ima gospa Koppa. Tragiko aeroporiko atihma pojine simera sti neparhija kazvin tu Iran. Izraziti želim sožalje za letalsko nesrečo, ki se je zgodila v Iranu razprava pa poteka o volitvah 10. junija. To si moramo ogledati v pravem okviru. Ne smemo pošiljati napačnih ali mešanih sporočil, ne moremo se umešavati in ne smemo mešati voli rezultatov volitev z iranskim jedrskim programom. Jasno moramo povedati, da je predmet razprave vprašanje demokracije in človekovih pravic v Iranu. Nikoli ne smemo poskušati jedrskega vprašanja postavljati v spredje in pozabljati na iranske ljudi. Še vedno si moramo prizadevati za demokratizacijo in spoštovanje temeljnih svoboščin. Obenem pa moramo poskrbeti tudi za demokratični dialog in povezave s civilno družbo. Naša naloga je, da si ogledamo trditve v zvezi z goljofijami na volitvah in poskrbeti moramo za to, da bo pravica do mirnega protesta še vedno obveljava tako kot v vsaki državi. Obsojati bi morali nasilje in poskrbeti moramo, da je svoboda dogovora v Iranu spoštovana in spoštovana mora biti posod. Hvala. Hvala, gospa Kopa. Besedo dobi gospod Mišel Galer. Danke, predsednik. Ich finde es gut, dass wir diese Debatte in der ersten. Najlepša hvala. Res se mi zdi primerno, da vodimo to razpravo že v prvem tednu zasedanja Evropskega parlamenta. Žal so naši predsedniki političnih skupin zavrnili predlog rezolucije in ne vem, za koga bomo tako poskrbeli. Rezolucija bi bila zelo dobra, ker bi tako podprli drugače misleče v Iranu. Jasno bi zauzeli svoje stališče in rekli bi, da pravzaprav to, kar mislijo, da je predsedniška izbira nekaj, kar pravzaprav ni temeljna pravica, da je v nasprotju z demokratičnimi pravicami in standardi in da je prišlo do resnih kršitev. Poleg eh, tega gre za to, da mnogi niso imeli možnost, da se ustrezno predstavijo. Zato mislim, da politične sklepe lahko potegnemo in da lahko tudi rečemo, da je zelo jasno, kaj je bilo s predsedniškimi volitvami, da ta ni usklajena z demokratično voljo iranskega ljudstva. Pravzaprav moramo uporabiti instrument demokracije in človekove pravice, upravimo stike s civilno družbo in pomagati pogovarjamo tudi recimo o zagovornici človekovih pravic, ki je sedaj v zaporu. Mislim, da pravzaprav kratkoročno lahko naredimo kar veliko in mislim, da se sedaj moramo zganiti. Najlepša hvala. Grazie, onorevole Gal. Hvala, gospod Galer. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ulriku Lunačeku. Če? Danke herr ratspräsident meine damen und herren wir haben gospod predsednik gospod minister gospe in gospodje veselim se ker sem novoizvoljena poslanka in v odbor za zunanje zadeve smo prisluhnili iranskemu filmskemu režiserju to mi je bilo veliko zadovoljstvo jasno je rekel kaj se je zgodilo dvajset odstotkov demokracije je bilo pred uh, volitvami, ampak po tem puču več ni bilo te demokracije. In lahko pravzaprav povem, da je prišlo do nekšnega puča, prišlo je do resnih kršitev, pravzaprav je prišlo do nepravilnosti na teh predsedniških volitvah in mnogi so govorili za spremembe, ampak ta volja ni bila spoštovana. Pravzaprav, gospod predsednik sveta, zanima me predvsem ena stvar. Kaj se bo zgodilo, namreč kaj bo se je zgodilo sredi avgusta in eh, kaj bo z Ahmadinejadom, kaj se bo zgodilo, kako bomo reagirali mi, kaj bo z državami članicami, ali bomo izpolnili te obljube, ali bomo pravzaprav imeli uravno predstavništvo Evropske unije v tej državi, ali bomo predstavljeni tudi drugi. Mislim, da bi pravzaprav morali potegniti svojega eh, veleposlanika iz eh, Irana, ker pravzaprav Evropska unija ne sme imeti tega uradnega predstavništva. Čeprav seveda zagovarjam nadaljni dialog z Iranom, ampak se mi zdi, da ker je prišlo do teh nepravilnosti, zato ne smemo imeti uradnega predstavnika in to mora biti dosledna politika. Kaj vi menite in eh, kako razmišljate v tem trenutku? E, Hvala. Besedo dobi gospod Antonijo Pernceri. Hvala, gospod predsedujoči. Vedno je nevarno, kot že vemo, razpravljati o temah zunanje politike, kot je današnja v zvezi z Iranom, z zamudo glede na dogodke. Res je, da če Evropski parlament želi, lahko opravi pomembno funkcijo pri tem, ko potiska Evropo v mednarodni kontekst s tem, da sprejema potrebne inicijative za to, da bi se proces demokratizacije v Iranu izvajal pravilno. Treba je upoštevati tudi to, kako veliko pozornost mednarodne skupnosti je pritegnilo dogajanje v Iranu po volitvah in eh, dogajanje, ki je sledilo miroljubnim manifestacijam na iranskih ulicah. To pozornost moramo še naprej imeti na visoki stopnji in zato mora švedsko predsedstvo, ki je prevzelo sedaj to funkcijo, biti eno glavnih pri spodbujanju demokratskih pravic v Iranu in tudi pri spodbujanju dialoga glede jedrske politike. Najlepša hvala, gospod Panceri, da ste spoštovali eno minuto, ki vam je bila na voljo, sedaj pa dobi besedo gospod Vidal Quadras. Hvala, gospod predsedujoči. V preteklih tednih smo bili zelo ganjeni ob tem, ko smo videli, kako herojsko in pogumno se iransko prebivalstvo zoprstavlja z golimi rokami, mitraljezom in drugim nasilnim orožjem v rokah oblasti. To je bil res dokaz za odločno voljo iranskega prebivalstva, ki si želi demokracijo. Gospod predstavnik sveta. Evropski odgovor je bil dosedaj preveč šibak in preveč strahopeten. Mi moramo poslati zelo močan politični signal Iranu in povedati, da res eh, obsojamo ta eh, totalitaristični režim. Pri tem moramo povedati tudi, da podpiramo voditelja opozicije, ki je sedaj v izgnanstvu in da se zauzemamo za svobodne volitve pred mednarodnim nadzorom. Če tega ne bomo storili, samo izgubljamo čas in nadaljujemo, eh, dopuščamo, da se ta sramota nadaljuje. Hvala, gospod Vidal Kvadras. Besedo ima gospa Omen Reuten. Voorzitter, mag ik beginnen om. Gospod predsedujoči. Na začetku želim povedati gospodu Biltu, da ga lepo pozdravljam kot predsedujočega svetu. Pred sabo ima zelo polnih nekaj mesecev, kajti imel bo odgovornost za vse velike dogodke v svetu. Če govorimo o Iranu, ta režim je zelo nepredvidljiv. Težko je vedeti, kaj bodo storili drugič. Če se ogledamo, njihovo versko postavitev, boste videli, da je to teokratična vlada. Če se ogledamo še korupcijo in vse ostalo, kar gre na robe v svetu, naj se bo to bližnji vzhod ali Pakistan, iranski režim podpira takšen razvoj dogodkov in dialog ne pomaga. Prav resnično ne pomaga. Ocenila sem, da si državljani želijo več svobod in prav imajo za to. Kot evropejci bi jim morali pri tem kar se da pomagati. Zato se obračam na vas, gospod Bild, in vas sprašujem, zakaj svet še ni sprejel ostrejše deklaracije? Zakaj še naprej ohranjamo, ostajamo na stari poti, ki ne vodi nikamor? Hvala. Salom. Hvala, gospa Omen. Gospod Pereiro. Hvala gospod predsedujoči. Seveda tudi sam obsojam dogajanje v Iranu ter zatiranje iranske vlade, vendar pa se oglašam zato, da še podkrepim stališče tistih, ki pravijo, naj skupaj oblikujemo stališče med evropskimi ustanovami, ampak to tako, da ohranimo dialog in posredovanje pri procesu demokratizacije v zgodovini se je že pokazalo, da prekinitev stikov z totalitarnimi režimi nič ne pomaga, če želimo prispevati k izboljšanju situacije in življenja prebivalstva v državah, v katerih ne spoštujejo človekovih pravic in demokracije. Zato moramo res uporabiti vse inštrumente za pritisk, ki jih imamo v Evropski uniji, evropske ustanove na voljo in jih izvajati nad iransko vlado. Hkrati pa moramo še naprej nadaljevati z dialogom in to preko našega visokega predstavnika Javierja Solane. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Magdi Alam. Hvala, gospod predsedujoči. Danes predstavlja Iran največjo grožnjo za stabilnost in varnost mednarodne skupnosti, saj krši resolucije Združenih narodov in še naprej zasleduje svoj cilj, da pridobi jedrsko orožje. Hkrati pa še naprej trdi, da želi uničiti izraelsko državo. Zato si želim in upam, da bo Evropa pod švedskim predsedovanjem znala poslati Iranu jasno sporočilo in to splošne narave in sicer, da bomo znali povedati, da takšne neodtuljive vrednote, kot so pravica do življenja, pravica do svobodne izbire, pravi, človekove pravice, da je vse to eh, pomemben in bistven del dvostranskih odnosov in da tudi pravica do obstoja izraelske države ni predmet pogajanj. Evropa, ki je poznala holokaust na svojem ozemlju, ne bo mogla dopustiti, da še enkrat pride do drugega holokausta, do eh, hebrejskega naroda in hebrejske države. Hvala, gospod Alam. Sedaj pa še zadnji prispevek, preden bomo dali besedo svetu. Besedo dobi gospod Filip Žuban. Gospod predsednik, prosil sem za besedo. Zato, da pozivam našo skupščino, naj se zauzemo za finančne in tehnične sankcije proti Iranu. Seveda so argumenti proti takim sankcijam številni, zlasti zato, ker imajo lahko te sankcije posledice za življenje iranskega prebivalstva. Ampak najhujše pri tem ni pomankanje iranskega naroda, najhujša, najhujši bi bil naš mok. Zato moramo pokazati, da nismo indiferentni. Zato, gospod predsedujoči, mislim, da mora naša skupščina zahtevati tudi finančne sankcije za Iran. Hvala. Hvala. Še eno prošnjo smo naknadno dobili, ki jo želim sprejeti. Saj, kot vidimo, so prispevki, ki jih da je ta parlament k tej temi zelo bogati in številni. Tako da bi želel kot zadnjemu dati besedo gospodu Tenuku. Spoštovani, slab, slabo diktatorstvo v Iranu je storilo že veliko zločinov. Obešajo naprimer homoseksualce, sedaj so pa obesili tudi 50 nedružnih protestantov zato nas ne sme presenetiti kraja volitev v veliki meri. Mislim, da je ta režim in pogum demonstrantov, ki so protestirali, da bo nekoč uspel spraviti vlado z oblasti. Gospod Havit je nekoč predlagal, da bi morali poslati tja opazovalce EU in potrditi, ali so se goljofije dejansko dogajale. Ne, ne smemo nikoli potrditi takšne goljofije kajti kandidati so bili omejeni glede na versko čistost. Hvala. Grazie, onorevole, adesso... Hvala. Sedaj pa dajemo besedo za sklepni prispevek gospodu Biltu v imenu sveta. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda sem poslušal zelo pozorno na vsa različna mnenja, ki ste jih tukaj izrazili. To je zelo pomembna razprava o zelo pomembni temi. Mislim, da lahko pošteno rečemo, da imamo skupno mnenje o tem, kaj se dogaja, kaj smo videli na televizijskih zaslonih, še bolj pomembno pa o tem, kaj so povedali ljudje sami, ne, gled, ne le to, kar vidimo na TV zaslonih. Nekdo je rekel, da nismo bili dovolj jasni če primerjamo. Naprimer, to, kar je rekla Evropska unija in kar je rekel katerikoli pomembnejši globalni akter, ni nobenega vprašanja o tem, da smo mi bili najbolj jasni, najbolj konsistentni in, naj, in smo uporabljali najmočnejše besede. Želeli bile, da bi imele besede še več učinka, kot so ga imele. Ampak Naše besede so kljub temu zelo pomembne. Razpravljamo predvsem o tem, kaj se dogaja v Iranu po volitvah 12. junija. Ampak mislim, da je pomembno, da se posvetimo tudi temu, kaj se je v Iranu dogajalo predtem. Kajti takrat smo imeli drugačen Iran od tistega, na katerega smo navajeni. Imeli smo element v okviru režima Bil je element vitalnosti, pluralizma in želja po spremembah, po odprtosti, po reformah. Če je to predstavljalo večino, večinsko mnenje Irancev, je težko oceniti od zunaj. Ampak, da je to dejansko obstajalo, govori o tem, da si želijo spremembe. To govorijo tudi prisilni ukrepi po volitvah obsojamo tisto, kar se je zgodilo potem, ne smemo pa pozabiti na tisto, kar se je zgodilo prej in kako pomembno za dolgi rok to je. Mislim, da imamo skupno mnenje, gospod Sarjus Volski, gospod Kon Bendit, gospod Mauro, mislim, da vsi govorimo praktično iste stvari. Najpomembnejša stvar pa ni tisto, kar rečemo, ampak tisto, kar storimo kar storimo, ko se soočamo s to situacijo. Mislim, da delujemo v skladu z dvema linijama. Prva je jasna. Evropska unija mora biti jasen glas za človekove pravice in demokracijo kjerkoli, ne glede na okoliščine. Morda so lahko v to vključeni tudi drugi dejavniki, ampak to nikako ne sme ovirati konsistentnosti našega prizadevanja za človekove pravice obsojati moramo smrtne obsodbe in uboje in usmrtitve, zahtevati moramo, da se izpustijo tisti, ki so bili pridržani in jasno moramo pozivati k spoštovanju svoboščin in pravic, ki so tam za vsakega človeka na svetu. Morda se nekateri s tem ne bodo strinjali, ampak mislim, da bi morali biti pripravljeni tudi navezati stike z Iranom, In to je mnogo bolj zahtevna politika, kot če na stvari gledamo od daleč. Aktivno moramo navezati stike z Iranom. Govorili smo tudi o zgodovinskih izkušnjah, ki jih imamo, o iskanju ravnotežja, ki to vključuje. Ampak dejstvo, da imamo določeno mero zgodovinskih izkušenj v Evropi, kar se odraža tudi tukaj, prav zaradi tega bi nam bilo morda mogoče uporabiti tudi to pot nikoli ne smemo misliti, da lahko samo diplomatski dialog razreši vsa vprašanja. To ne gre. Treba je upoštevati tudi druge dejavnike. Ampak prav tako ne smemo pozabiti, da obstajajo določena odprta vprašanja, ki jih moramo poskusiti rešiti v diplomatskem dialogu. Mislim, da posamezniki naprimer tisti, ki so zaposleni na veleposlaništvu Združenih kraljestva ali francoski študenti. Upraviti moramo dialog. Prihajam iz države, kjer je en odstotek državljanov z ozadjem iz Irana. Veliko ljudi različnih živi v naši državi, zato mislim, da se moramo biti pripravljeni navezati stike s posamezniki, seveda pa ne smemo meniti, da bomo tako rešili vse naenkrat imamo pa tudi jedrski dosje, na katerega so nekatere namigovali. Nekateri menijo, da so za to potrebne druge rešitve, ampak mislim, da rešitve ne bo, če ne bomo imeli pravega diplomatskega dialoga. To so tudi nekatera druga vprašanja, o katerih moramo govoriti. To bo zagotovo bolj zahtevno v okoliščinah, v katerih se nahajamo sedaj. Vprašanja o tem ni, ampak prejšnji teden je bila v Afetu razprava, ki je povdarjala nekatere težke odločitve in težke presoje, ki jih moramo sprejeti v naslednjih ne le tednih, ampak tudi mesecih. Seveda pa predolgo prav tako ne smemo čakati. Vi ste prav gotovo najbolj aktivni, pa tudi mi na svetu in tudi evropejci moramo sodelovati z drugimi mednarodnimi akterji, naprimer američani. Obama opravlja dobro delo, se mi zdi. Sodelovati moramo pa tudi z varnostnim svetom, z Rusijo, s Kitajsko in tudi s širšim svetom. Šele takrat lahko upamo, da bomo začeli reševati ta vprašanja, ki so pomembna na kratek rok, pa tudi druga vprašanja, ki jih je še treba rešiti. Zato se vam zahvaljujem za to razpravo. Mislim, da je pokazala na jasno soglasnost v zvezi z odprtimi vprašanji, pokazala pa je tudi na nekatere težke odločitve ki jih moramo poiskati v prihodnih tednih in mesecih. Vemo, kaj želimo doseči, vendar pa si moramo prizadevati za to, da bomo to dejansko dosegli. Prav gotovo to ne bo lahko in zagotovim vam lahko, da bo svet še naprej trdno delal na tem in si prizadeval za uspeh na tem področju. Hvala. Ker je to politično voljo, zdaj gremo.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 prosim svet, komisijo in poslance, da protestirajo. Kajti ljudje morajo vedeti, da mislimo na njo. Hvala, gospod Kombendit. Pripričan sem, da bosta svet in parlament upoštevala to, to, kar ste rekli in ustrezno ukrepala. Razprave o Iranu je konec. Gospod Howitt je zaprosil za besedo. Samo da bo jasno. Gospod Tanak me je citiral. Sam nisem prejšnji teden zahteval tega, kar on pravi. Jasno sem povedal, če bi okoliščine to upravičevale, potem bi EU lahko poslala opazovalca volitev, ampak zato, ker komisija ni imela zaupanja v to, zaradi tega nismo oziroma zato imamo upravičene pomisleke glede izvedbe teh volitev. Žal, gospoda Tenoka ni bilo tukaj prej v razpravi in upam, da so stvari sedaj jasne. E- Hvala, gospod Havec. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu sta izjavi komisije in sveta v zvezi s Kitajsko. V imenu sveta sedaj dajem besedo Karlu Biltu, predsedujočemu. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Nova razprava in verjetno tudi nov parlament bosta potrdila, da je